Tako, prehajamo k dnevnemu redu, ki ga je konferenca predsednikov v skladu s členom 137. 18. oktobra potrdila. Ni predlogu za spremembo dnevnega reda. S tem je dnevni red tudi potrjen. Hvala lepa. Dame in gospodje, preden se lotimo razprave,